10. maja 2011. Podpis aktov sprejetih v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Obveščam vas, da smo sprejeli šest takšnih aktov v skladu z 74. členom. Naslove teh aktov bodo objavljeni v zapisniku prijeli pa jih boste tudi v svoji dokumentaciji. Naslednja točka je dnevni red. Imamo samo en predlog spremembe za ponedeljek, to je ponedeljek 6. junija 2011. Konferenca predsednikov je sprejela dnevni red. Dnevni red imate tudi pred sabo. Skupina Alden je zaprosila, da bi imeli razpravo o postopku izbira novega generalnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada in zunanje zastopanju evra, da bi to razpravo imeli takoj po poročilu gospoda Joja Lajnena o evropskih okoljsko-ekonomskih računih. To je predlog v imenu Alde, predstavila pa ga bo gospa Gular. Izvolite. Merci, monsieur le président. C'est une demande de pure. Hvala lepa gospod predsednik, gre le za to, da bi komisarju Olju Renu dali možnost, da sledi točki o evropsko-okoljskih ekonomskih računih, potem pa bi razpravljali o izbiri generalnega direktorja. Ne gre za politično vprašanje, upam, da bodo druge politične skupine lahko to sprejeli, zato da bomo lahko imeli tudi gospoda komisarja v svojih vrstah. Hvala lepa, zanima me, ali želi kdo spregovoriti v prid tej spremembi. Ima kdo kakšno drugo izjavo morda? Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da bi lahko sprejeli mm, to prošnjo. Mislim, da lahko sprejmemo to brez težav. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu, proti temu predlogu. Kdo je za to, da bi sprejeli predlog gospe Gular? Sprečivni. Še... Kdo je proti? Vzdržani. Predlog sprejet. To pomeni, da bo razprava o postopku izbire za novega generalnega direktorja mednarodnega denarnega sklada in zunanjem zastopanju evra potekala po poročilu gospoda Lajnena. Gre za manjšo spremembo našega dnevnega reda danes. Dnevni red je torej sprejet. Čaka nas prva točka na dnevnem redu in prva točka je izjava predsednika Evropskega parlamenta o deportacijah iz leta 1941 v baltskih državah. Po izjavi bomo imeli kratko razpravo, predstavniki političnih skupin bodo povedali nekaj pomembnih besed na to temo. Gospe in gospodje, kolegice in